tisti, ki ima za seboj najdaljši mandat v Evropskem parlamentu. Tako da naj to ne bo razumljeno kot nek izraz kakovosti. Se slišimo? Gospod Zver, se slišimo? Okay. Imate tolmačenje vsi? Razumete, kaj govorim? Dobro. Torej, Kot prvo, naj spomnim, da je namen današnjega sestanka ustanovitev predsedstva posebnega odbora o terorizmu in sicer najprej z izvolitvijo predsednika in potem z enim do štiri podpredsednikov v skladu z členoma 97 in 204 poslovnika. Vrstni red glasovanj bo torej naslednji. Najprej volimo predsednika oziroma predsednice, upam, potem štirje podpredsedniki, ampak za drugo glasovanje bo predsedovanje prevzel predsednik oziroma predsednica, ki jo boste izvodili v prvem glasovanju. Naj spomnim tudi, da imamo v dvorani tudi ekipo televizije France 3, ne vem zakaj, tu v dvorani in bodo tudi snemali današnji sestanek. Po poslovniku moram tudi uradno napovedati nadomestne člane, ki bodo sodelovali v glasovanju in politične skupine, ki so sporočile oziroma ki so odločili o kakšnih spremembah, morajo o tem obvestiti predsedojočega, torej mene, pred glasovanjem. Če je torej kakšna politična skupina odločila, da bodo spremembe v zastopanju, ne da bi to poprej sporočila, mora to storiti. Je temu tako v kakšni skupini? Ne? Dobro. Torej, kot rečeno, nadomestni člani, ki so mi bili sporočeni, gospa Dubravka Šujca, se upravičujem za izgovorjavo, pravi predsednik, ki nadomešča gospo Ana Marijo Koraca Bild v imenu ELS in gospod eh, Josep Marija Teri Kabras, ki nadomešča gospo Judic Argentini za zelene. Tako, zdaj pa preverimo, ali imamo kvorum. Četrtina poslancev, članov, torej eh, osem, zdi se mi, da nas je toliko v dvorani, tako da ugotavljam, da kvorum imamo. In sedaj otvarjam kandidature za mesto predsednika oziroma predsednice odbora. Kandidatura mora biti predložena bodi si strani politične skupine, bodi si strani vsaj ene dvajsetine članov odbora, torej v našem primeru dva poslanca. Drugič, kandidature zahtevajo seveda soglasje kandidata in kandidat mora biti polnopravni član tega odbora. Prav tako, ne pozabimo, da morajo vsi kandidati že imeti izpolnjeno izjavo o finančnih interesih kar velja za vse poslance, tako da na ta način mislim, da imamo legitimno uh, možnost na legitimne kandidature. Tako, zdaj pa prosim, če se predstavijo kandidati, predstavijo nekaj bori si politične skupine, bori si posamezniki. Gospod Jeron Lenarc. Hvala lepa, predsedujoči. V imenu ELS imenujem eh, gospod Natali Grisbek kot kandidatko za predsednico tega odbora. Hvala, gospod Lenarc. Zdaj sprašujem predlagano kandidatko, ali sprejme kandidaturo. Da, hvala, sprejemam to kandidaturo za predsednico tega odbora. Hvala lepa. Še kakšen kandidat? Ugotavljam, da drugih kandidatov ni. V tem primeru poslovnik določa, da se predsednika izvoli z aklamacijo. Eh, Tako, s tem takoj zapuščam ta sedež in na besedo kar takoj predajam gospe predsednici odbora Natali Grisbek. Dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, dovolite mi, da torej nadaljujemo z delom, predtem pa se vam zahvaljujem za ta izkaz zaupanja, ki nas kot evropejci zavezuje k napredku pri tej tako zelo pomembni in zahtevni nalogi, tudi tako zelo delikatni nalogi, ki jo moramo izvajati v duhu zaupanja med vsemi državami, članicami, med vsemi različnimi senzibilnostmi in seveda tudi upoštevajoč pristojnost držav članic. Hvala torej še enkrat za zaupanje in predlagam, da nadaljujemo z delom po dnevnem redu, da na ta način izvolimo vse člane predsedstva tega novega začasnega in posebnega odbora. Zdaj bomo torej ločeno glasovali o posameznih podpredsednikih. Poslovnik veleva enaka pravila, kot jih je Žerar eh, Depre že nanizal prej in zahvaljujem se mu v tej priložnosti za to, da je predsedoval temu prvemu delu iz eh, naslova poslovnika in eh, iz bioloških razlogov, če smem tako reči. Torej, hvala lepa. Kot rečeno, Ista pravila veljajo tudi za izvolitev štirih podpredsednikov. Verjetno v tem trenutku ni prišlo do sprememb v smislu nadomestnih članov, ki bodo oglasovali. Če je prišlo do kakšne spremembe, prosim politične skupine, da nam to sporočijo, ampak menim, da teh sprememb ni. Gospa Dubrovka Šujca, nadomestna članica, torej nadomešča gospod Marijo Koraca Bild in gospod Žozep eh, Marija Terikabras eh, kot nadomestni član nadomešča gospo Judica Argentini. Korum imamo in sedaj otvarjam kandidature za mesto prvega podpredsednika že rade prej. Gospa predsedujoča, v veselim je, da v imenu skupine Alde lahko predložim kandidaturo gospoda Jeruna Lenarca. Bojda za mesto tretjega podpredsednika. Torej, zdaj otvarjam kandidature za prvo mesto prvega podpredsednika. Ana Gomeš ima besedo. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Eh, čestitke za vašo izvolitev v imenu naše skupine. Eh, z veseljem predlagam za kandidata za mesto prvega podpredsednika, gospo Ereno Valenciano, podpredsednico naše skupine, ki je bila tudi predsednica pododbora za človekove pravice. Hvala lepa, gospa Gomeš. Gospa Valencijano, se strinjate s to kandidaturo? Da, se strinjam in eh, hvala lepa skupine. Hvala lepa. No, sekretarjat našega odbora ugotavlja, da imate izpolnjeno izjavo o finančnih interesih. Če torej nihče ne zahteva tajnega glasovanja, predlagam, da z aklamacijo v skladu z poslovnikom potrdimo gospod Eleno Valenciano kot prvo podpredsednico odbora. In eh, vabim vas, da se mi kar pridružite tu na predsedstvu kot eh, prva podpredsednica in obenem seveda tudi čestitke v imenu celotnega odbora. Zaenkrat so to ženske zadeve. da moramo paziti tudi na interese moških, da bodo tudi oni prisotni. Torej, sedaj pozivam k predložitvi kandidatur za mesto drugega podpredsednika. Torej, mesto drugega podpredsednika. Gospod Terikabras, beseda je vaša. Hvala lepa. V imenu naše skupine predlagam Judic Argentini za mesto druge podpredsednice. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Sargentini soglaša s to nominacijo za kandidatko za mesto drugega podpredsednika. Sekretarjat je prav tako preveril, ali je oddala izjavo o finančnih interesih, kar je potrjeno in zato Prav tako predlagam, da jo v skladu s poslovnikom izvolimo za aklamacijo. Hvala lepa in čestitke tudi njej. Seveda pa naročam vsem njenim prijateljem, da ji povedo, da je zdaj druga podpredsednica. Sedaj pa pozivam k imenovanju kandidatov za mesto tretjega podpredsednika. Gospod Donžon, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu skupine ELS predlagam za tretjega podpredsednika Jarona Lenarca. On bo poskrbel za nekoliko večjo spolno ravnoteženost v predsedstvu. Najlepša hvala, gospod Donžon. Gospod Jeron Lenars, se strinjate s to kandidaturo? za mesto tretjega podpredsednika, pa ne zgolj zato, ker ste moški. Jaz z veseljem sprejemam to kandidaturo in tudi mesto podpredsednika, da bom zapolnil kvoto. Hvala lepa, da ste sprejeli kandidaturo. Naše službe pravijo, da ste izpolnili tudi izjavo o finančnih interesih. Poslovnik nam dopušča, da kolega Jerona Lenarsa izvolimo za aklamacijo. Kolega, tudi vabim, da se nam pridruži tu za predsedniško mizo. Hvala lepa in čestitke. Sedaj pa nadaljujemo še z izvolitvijo zadnjega podpredsednika. Kdo so kandidati za četrtega podpredsednika? Gospa Stevens, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Jeffreya Van Ordna iz skupine EKR bi predlagala za mesto četrtega podpredsednika. Merci, Hvala lepa, gospa Stevens. Gospod Van Orden, se strinjate s tem? Tako pred nosom ga imam, da ga sploh nisem videla sprejmete torej kandidaturo? Da, hvala lepa. Generalni sekretarjat je tudi preveril eh, vašo izjavo o finančnih interesih. Če se strinjate, bi tudi njega izvolili z aklamacijo, kot to predvideva poslovnik. Tudi vas vabim, da se nam pridružite za predsedniško mizo. Donc, euh, merci à tous. Hvala lepa vsem. Druga točka na dnevnem redu je s tem zaključena. Tretja točka se nanaša na sporočila predsednice. Pri tej tretji točki bi rada povdarila, da obstaja sporazum med političnimi skupinami v zvezi z eh, soporočevalci v tem posebnem odboru. Monika Holmajer iz ELS in Helga Stevens sta soporočevalki. Zato bi vam zdaj zgolj rada predstavila ti dve soporočevalki. Če nimate nobenih pripomb, jo lahko potrdimo. Čestitke. Zagotovo vaju čaka zelo naporno delo, tudi zelo zanimivo. Zagotovo boste pripravili tudi umestno poročilo, torej do izteka mandata, ki nam je bil podeljen julija. Kar zadeva naslednje sestanke našega odbora, naslednja seja tega odbora, odbora zaenkrat še ni znana, jo bomo pa najavili čim hitreje. Takoj, ko bodo koordinatorji iz vsake skupine tudi predstavili časovnico posameznih sej, pa tudi predloge za nadaljnje delo. Lahko se kar pripravite na precej natrpan program. Veliko sestankov bomo imeli, računam pa na koordinatorje v vsaki skupini, da nam bodo pomagali pri organizaciji vsega skupaj. Nedvomno bomo opravljali tudi obiske, organizirali srečanja, organizirali delavnice in tako naprej. Tako, hvala lepa, da ste bili tako potrpežljivi glede tega vprašanja. Sekretarjat pravi, da je prvi datum naše seje še nekoliko odvisen tudi od razpoložljivosti tolmačev, ker moramo spoštovati tudi pravila, ki veljajo za tolmače. Zagotoviti moramo najboljše možne pogoje za delo, ampak kot rečeno, kmalo bo najavljen ta datum. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi.